Bien, mes chers collègues, mesdames, messieurs. Spoštovani kolegi, gospe in gospodje, začeli bomo z drugim delom naših današnjih predstavitev v okviru našega dela, s katerim želimo konceptualizirati to, kar bi bil lahko proračun Evropmoče. Upravljanje evroobmočja se ni ustrezno odzvalo na vse eh, izzive na področju um, zaposlovanja in rasti, ampak um, pač nekaj napredka je bilo zabeleženega. Pripravili smo poročilo na lastno pobudo na to temo, se pravi na temo vprašanja upravljanja in pa proračuna evroobmočja nekaj zunanjih eh, prispevkov je še bolj osvetlilo to vprašanje. In danes bi želeli dovoljenje, da nadaljujemo s tem delom. Torej, naši, naša dva odbora, Ekon in Budge, skupaj delata na tem dosjeju in prisrčno pozdravljam torej naše strokovnjake, gospod Benoit Curé, ki je član izvršnega odbora Evropske centralne banke, gospod Klas Not, ki je predsednik centralne banke nizozemske, gospod Xavier Rago, ki je predsednik Ecole um, Economique de Paris. Tu bomo razpravljali o evropskem proračunu 2021-2022. tem, da morda ne poznamo vseh specifičnosti monetarne politike, čeprav bi si morda želeli, da bo v prihodnosti tudi v evroobmočju moč videti tako imenovan policy mix. Gospod eh, Christian Kelis se upravičuje, je zbolel in se nam ni mogel pridružiti. Torej, kako bo to potekalo? Pet minut bomo dali na voljo enemu od obeh poročevalcev za uvodne besede in tisti, ki bo začel, bo na to prepustil besedo za sklepne pripombe svojemu soporočevalcu. Vsak od poročevalcev bo, oziroma vsak od strokovnjakov bo govoril 10 minut, na to bomo zopet dali besedo poročevalcema za 2 minuti, potem bodo prišli na vrsto poročevalci v senci, zopet dve minuti vsak. Strokovnjaki bodo na to imeli pet minut za odgovore na vprašanja poročevalcev v senci in če bomo imeli še čas na koncu, se bodo lahko oglesili kolegi, ki bodo želeli prevzeti besedo. In na to bo sta sklepne pripombe podala poro soporočevalca. Sedaj pa dajem besedo gospodu Benoaju Koreju in vnaprej se vam že zahvaljujem, da ste se nam danes pridružili. Se upravičujem, najprej uvodne besede gospe Pervanche Berez. Hvala, predsedujoči, odpuščeno vam je. Hvala strokovnjakom, da ste se nam pridružili. S gospodom Bögejem, skupaj delava na tem področju in od začetka dela so naju strokovna poročila že čisto pokopala. In eh, to strokovno delo od leta 2012 je zelo pomembno. Danes eh, smo se odločili v parlamentu, da bomo pripravili to poročilo na lasno pobudo, torej eh, sodelovanjem obeh eh, odborov, torej to je prvič, da parlament takšno pobudo sprejme. Do tega je lahko prišlo, torej ta tema se je pojavila v času Maastrichtske pogodbe, ampak eh, odbor Delor je razmišljal tudi o drugih eh, možnih mehanizmih, ki bi lahko delovali. Kasneje pa se je izkazalo, zlasti v obdobju krize, da je ta ustvarjalnost Maastrichtske pogodbe neustrezna. In to se je izkazalo tudi v eh, delih, ki smo jih opravili leta 2012, naj si bo eh, v okviru blueprinta eh, oziroma v okviru vprašanj, ki jih je gospod Van Rompuy postavil Evropskemu svetu. Kar se tiče sedaj tem ki so na mizi, vedno več strokovnih eh, študij potrebujemo, vedno več vprašanj eh, se postavlja itd. Če bi se eh, vse študije med seboj strinjale, potem bi že zdavna imeli poročilo, ki ga pripravljava s kolegom. Vedno se pojavljajo, pojavljajo nove, novi predlogi, ki se do neke mere dopolnjujejo, ne pa vedno. Kar se mene tiče, imam vedno bolj organizirano vizijo eh, razlogov, zakaj potrebujemo proračun evroobmočja. In eh, prva ta funkcija je funkcija stabilizacije v odnosu do simetričnih oziroma nesimetričnih šokov. Druga funkcija je to, da se ohranja eh, investicijsko zmogljivost evro, evro območja. E, tretjič gre za funkcijo konvergentnosti, ki gre še korak dlje od um, nacionalnih uh, proračunov, ki se niso vedno izkazali. Tu imamo več možnih verov. Prvič gre za nek um, začetek evro območja, z mehanizmi, ki jih lahko uporabljamo na cele vrste načinov, ki so danes potrebni. Pri funkciji stabilnosti se postavlja tudi vprašanje dokončanja bančne unije. To je tudi povezano z vprašanji sredstvi, ki jih imamo na voljo za amortizacijo eh, šokov in tu uh, imamo naprimer tudi možnosti samodejnih mehanizmov v primeru nadomestil za brezposelnost naprimer. Kar se tiče mehanizmov konvergenčnosti, eh, tu smo imeli določene omejitve, ki so bile zelo sporne. Eh, tu je tematiziran tudi, tudi reforma večletnega finančnega okvira, ki prav tako lahko prispeva k obstoječim mehanizmom. Mislim, da nikogar ne bom šokirana, če bo povedala naslednje. Kar nam manjka, torej gospodu Bögeju in meni namreč, manjka nama dobrih argumentov, da, s katerimi bi prepričala tiste, ki se bodo morali odločati. In kdo se odloča? Odločajo se tisti, ki se z pogosto srečujejo v evroskupini, v ekofinu in pa zlasti v okviru Evropskega sveta. Morda nam bo vaš prispevek tudi eh, pomagal glede na vsa strokovna znanja, ki obstajajo, torej kakšni so dobri argumenti kakšnimi argumenti lahko naredimo ta korak naprej. Ne postavlja se več vprašanje, ali je ta korak potreben ali ne, ampak kako prepričati tiste, ki morajo to odločitev sprejeti, da jo bodo sprejeli. Hvala, Pervan Šperez, sedaj pa dajemo besedo. Torej, gospod Brge, boste, boste vi končali, kaj ne? Dobro. Benoit Curie, imate besedo. Hvala. Hvala, gospod predsedojoči bom govoril angliško, ampak najprej bi se zahvalil obema eh, predsednikoma obeh odborov in pa obema poročevalcema za organizacijo tega srečanja, ki nam pomaga tudi pri um, razpravi o evropskem proračunu. In kasneje bom govoril tudi o potrebi po političnem pristopu, kajti to bo tudi relativiziralo vse, kar bom povedal sedaj v uh, funkciji um, zastopnika Evropske centralne banke. Sedaj pa bom prešel na angliščino. Torej vsi se zavedamo, da je politična pozornost sedaj namenjena drugim vprašanjem, kar pa seveda ne pomeni, da se je treba odpovedati Evropski monetarni uniji. In to pomeni zlasti za Eh, to, da se poveča zmožnost emuja eh, eh, za mm, odzivanje na šoke. Zato je pomembno, da že zdaj začnemo z razpravo, čeprav politične pozornosti zaenkrat še nimamo. In če bo prišlo do tvegan, ki sem jih omenil, potem tudi ne bo mogoče se ustrezno odzivati na begunsko krizo in eh, na druge izzive. Če si pogledamo davčno politiko danes, potem tudi vemo, v kolikšni meri je zelo je pomembno, da naredimo, kar je potrebno za stabilizacijo evroobmočja. In javne finance v mnogih državah Evropske unije so še vedno zelo krhke in eh, ta situacija eh, tudi postavlja pod vprašaj zmožnost evroobmočja, da se ustrezno odziva na eh, izzive v prihodnosti. Torej, kako naj se odzovemo na te izzive ehm, danes in kako se lahko pripravimo za prihodnost. Torej, ni moja vloga, da vam danes pojasnim, kakšen je, eh, kakšna je eh, oblika eh, tega mehanizma v Evropi, kakšna naj bo fiskalna zmogljivost v Evropi, to je vprašanje za politike, ampak govoril bom o tem, pod kakšnimi pogoji bi to lahko delovalo. In naj, najprej začnem s tem, da pojasnim naslednje. Sedaj Ne gre za to, da je evroobmočje sedaj eh, na nekem razpotju med eh, nacionalno fiskalno politiko in pa skupno eh, fiskalno zmogljivostjo, kjer bi bila odločitev med tema dvema možnostima um, filozofska ali politična. Tu gre za pristopa, ki se dopolnjujeta. Bom pojasnil. Torej, predpogoj za to, da davčna politika lahko pripomore k makrogospodarski stabilizaciji, je ta, da se zagotovi eh, trajnost javnih financ. In zato je to tudi zelo pomembno. Ne gre za eh, neko ideološko vprašanje, to je politični in pa gospodarski imperativ. Moramo uskladiti te politike in državljani morajo zagotoviti, da bodo ta pravila tudi spoštovana. In e, to, kar bo v prihodnosti e, skupna davčna politika, e, bo prizadelo ista podjetja in iste davkoplačevalce kot na nacionalni ravni in zato ne moramo tega nalagati v nedogled. To pomeni, da morajo države članice eh, to že tudi predvideti v eh, nacionalnih proračunih, zato da se lahko izognijo eh, prehodim šokom v prihodnosti. Kako sedaj to storiti, na kakšen način, to je odprto vprašanje. To je vprašanje, ki ni predmet naše razprave danes. Torej, to je legitimna razprava, ampak to ni današnja razprava. Ampak v vsakem primeru ne bomo uspeli zagotoviti zaupanja, če bomo odpravili obstoječa pravila. Torej, ta je treba spoštovati. V krizi smo videli, da. Če ne bomo imeli eh, nacionalnih monetarnih eh, Eh, instrumentov, potem fiskalne politike niso učinkovite v primeru eh, velikih eh, šokov in če gospodarstvo ni sposobno teh šokov absorbirati. Torej, mogoče je sprejeti ukrepe, s katerimi se um, zmanjša verjetnost eh, teh eh, finančnih šokov in to je tudi vloga bančne unije. Ampak ne moremo pa predpostavljati, da bo evroobmočje eh, odslej imuno za takšne šoke in zato tudi potrebujemo zmogljivost na evropski ravni, ki bo komplementarna obstoječim kapacitetam na nacionalni ravni torej o tem ste že razpravljali, e, tu gre lahko za e, različne e, scheme, torej od schem za brezposobnost in druge do schem na evropski ravni. Na konci bo odločitev o kombinaciji teh možnosti politična. In uh, To bo tudi povezano s kolektivnimi cilji v Evropski uniji in v euroomočju in to je razprava, ki je precej širša kot eh, razprava, ki jo imamo danes. Ne bom šel v podrobnosti, kajti to je v temelju politična razprava. Torej vprašanje je, kako lahko maksimiziramo pozitivne učinke mm, Evropske monetarne unije in tu mislim, da eh, lahko zabeležimo precejšen napredek pri treh razsežnostih. Prvič eh, gre za um, fiskalne vire in eh, Puling teh eh, fiskalnih verov je učinkovit samo v kombinaciji z odgovornostjo. Se pravi, to pomeni, da potrebujemo Eh, skupno odločanje, močne skupne institucije in porazdelitev eh, tveganja. In dostop do eh, skupne zmogljivosti bi morala biti tudi povezana z spoštovanjem pravil. Na to je treba tudi omejiti breme um, na fiskalno politiko in to uh, v povezavi z eh, fiskalnimi prilagoditvami. To pomeni na nacionalni ravni, da potrebujemo boljše kapitalske povezave, čezmejne povezave in to bo tudi okrepilo evro območje in pa tudi eh, notranji trg za storitve. Torej, eh, na ta način bomo lahko zagotovili tudi, da bo, eh, do, da bo porazdelitev tvegan eh, manj obremenjujoča. Treba je zagotoviti tudi, da se že vnaprej predvidi mm, mehanizme zavarovanja v primeru tveganja. Torej, vsak korak v to smer bi moral spremljati tudi Eh, konvergenčni proces. Torej imamo eh, jasno potrebo po reformah, potrebujemo eh, fiskalno zmogljivost in pa konvergenčni proces, ki bo vsa gospodarstva okrepil. In zato potrebujemo tudi politično konvergenčnost, kajti treba se je strinjati o načeljih in o mehanizmih. Naj zaključim. torej um, varovanje pred um, majhnimi uh, tveganji, to je uh, zelo pomembno, ampak uh, to ne moremo, tega ne moremo prepustiti samo vprašanju fiskalne zmogljivosti. Torej, če naj pride do takšne zmogljivosti, mora biti to postopen uh, proces in mora omogočiti torej, najprej uh, Eh, ponovno vzpostavitev takšne kapacitete na nacionalni ravni in pa konvergenčnost eh, gospodarstva za absorpcijo šokov in pa na to na evropski ravni potrebujemo močne institucije, zato da lahko to fiskalno zmogljivost eh, tudi uresničijo. Torej, tu se bom ostavil in zahvaljujem se vam za to razpravo. Merci pour, uh, cet Hvala lepa za to predstavitev, za ta pojasnila. No, tu gre za precejšen politični angažma pri takšnem projektu. Sedaj pa dajem besedo gospodu Klasu Knotu, predsedniku Nizozemske centralne banke. Izvolite. Ja. Hvala lepa, gospod predsednik, gospa poročevalka, gospod poročevalec in spoštovane poslanke in poslanci, gospe in gospodje. Najlepša hvala za vašo, vaše povabilo na tole predstavitev glede proračunske zmogljivosti evroobmočja. Z veseljem vam bom povedal, kakšno je moje stališče in upam, da bodo ta stališča koristila vam, ko boste razmišljali o nadaljem razvoju dogodkov. Dokument, ki smo ga dobili, že zagotavlja dober pristop do teme fiskalne zmogljivosti in tega, kaj je mogoče doseči in če se ne več je v pogledu v to temo, več je mogočih funkcij, naprimer podpiranje konvergence, spodbujanje reform in zagotavljanje funkcija, funkcije posojilodajalca zadnje možnosti. Ampak tam se bom posvetil funkciji, ki bi lahko zagotovila največ dodane vrednosti, to je stabilizacija asimetričnih šokov. Zato želim spregovoriti o štirih vidikih, ki so relevantni, ko omenjamo tak eh, sklad za stabilizacijo proračuna. Na kratko bom spregovoril o vplivu poslovnih in finančnih ciklov na fiskalne pozicije, na vpliv na ravni evropskega območja in na državni ravni. Govoril bom o razliki med ex ante delitvijo tveganja in ex post redistribucijo, ki se izvaja z enosmernimi transferji in omenil bom tudi razliko med zasebnim in javnim deljenjem tveganja. Predtem pa bom nakratko povzel, kako menim, da se je proračunska politika razvijala v krizi. Na začetku ekonomske in monetarne unije zvezdni proračun ni bil domnevno potreben, zato ker je bilo mnenje, da bodo države same rešile asimetrične šoke, če bi se le držale pravil pakta za stabilnost in rast. Žal so se razmere izpeljale drugače in v številnih državah proračunska politika ni izpolnila funkcije stabiliziranja. Delno je bilo to zaradi nezadostne proračunske discipline pred krizo. Številne države članice so srednjeročni proračun, ki naj bi bil skoraj uravnotežen ali v presežku, šele v projekcijah, nikoli pa tega niso dosegli v realnosti. Fiskalni šok v krizi je bil še toliko večji zaradi makroekonomskih neravnovesij, ki so se kopičila pred, v leti predtem. Države, ki so imele največje neravnovesja, torej Grčija, Portugalska, Irska in Slovenija, Španija. V teh državah je bil proračunski primankljaj leta 2009 v povprečju skoraj 11 odstotkov BDP-ja in skoraj 11 odstotkov višji od tega, kar je bilo predvideno leto poprej. Zaradi tega je bilo treba uvesti dolgo obdobje fiskalne konsolidacije. V obdobju 11 do 14 se je fiskalno okolje krčilo krčilo prav v obdobju, ko so se obrestne mere bližale ničli. V teh okoliščinah bi sklad za stabilizacijo lahko pomagal pri tem, da bi stabilizirali asimetrične šoke v državah članicah in prispevali bi tudi k bolj uravnoteženi mešanici politik za evroobmočje. Obene pa je bilo seveda tudi jasno, še pred začetkom EMU, da je oblikovanje sklada za stabilizacijo teže v praksi kot v teoriji. Težko je izpolniti pogoje, da bi bil sklad politično spremljiv in nekateri od teh pogojev so bili ponovljeni v poročilu petih predsednikov. Glede na to, da obstaja omejena podpora za velik zvezdni proračun, bi moral biti sklad omejene velikosti, prav tako pa bi se težko izognili trajnim transferjem in negativnim učinkom na proračunsko disciplino. V tem kontekstu želim izpostaviti tri praktične izzive in eno potencijalno alternativo. Prvi izziv je naslednji. Vrsta asimetričnih fluktuacij, ki smo jim priča v evroobmočju, je takšna, da, jo, da jih je težko stabilizirati v trenutni fiskalni zmogljivosti. To je običajno namenjeno poslovnemu ciklu in ta cikl običajno traja 8 let. To omejeno trajanje bi seveda pomenilo, da bodo prispevki in izplačila začasni. Vendar, če si pogledamo poslovne cikle držav evroobmočja, lahko vidimo, da so poslovni cikli presenetljivo usklajeni od leta 1999. Asimetrične fluktuacije v fiskalnih pozicijah so bile večje in tudi dolgotrajnejše, zato ker je bilo to povezano z finančnim ciklom. Finančni cikl pa traja več kot dvakrat dlje od poslovnega cikla, od 16 do 20 let. Prave neravnovesja so se upadla tudi z razlikami v cenah, v računovodskih izkazih in tudi v cenah nepremičnin. Zaradi tega se pojavljajo izzivi glede izvedljivosti in ti izzivi še niso bili deležni ustrezne pozornosti, ne v poročilu petih predsednikov nekje drugje. Sklad, ki bi bil namenjen samo političnim oziroma poslovnim ciklom, bi rešil samo majhen delež finančnega cikla. Vendar sklad, ki bi bil namenjen stabilizaciji finančnega cikla, bi vodil do dolgotrajnejših transferjev, tega pa države zaenkrat ne želijo sprejeti. Drugi praktični izziv je, da bo proračunska zmogljivost neizogibno posegla v fiskalne politike držav članic. Po eni strani bi lahko sklad povišal davke, ki se nalagajo na evropski ravni. Vendar vse davke mora plačati enak bazen evropskih davkoplačevalcev. Ne moremo obdavčiti nezemljano. Nažalost. Zvezdni sklad bi lahko glede na zasnovo zmanjšal obseg nacionalnega obdavčevanja, s tem pa bi omejil tudi fiskalni manevrski prostor, ki je na boljem posameznim državam članicam. Ta problem bi lahko bil še resnejši, če bi si sklad lahko izposojal, kaj te tako bi lahko vodili, vodilo do prekomernega zadolževanja na vseh ravneh. Glede na to, da je v večini držav evroobmoča stopnja obdavčevanja že visoka, Nov sklad naj ne bi vodil do novega obdavčevanja in izposojanja. To pa pomeni, da bi se sklad lahko vključeval v izvrševanje pakta za stabilnost in rast. In zdi se, da je sklep neizogibno naslednji. Kakršenkoli premik k fiskalni ali davčni zmogljivosti na evroobmočju bi moral biti povezan z strožnim, strožnim izvajanjem fiskalnih pravil na dr ravni držav članic, še bolj pa bi se bilo treba posvečati ravnem dolga in implicitnim obveznostim glede obdavčevanja v prihodnosti. Tretji izjiv, pakt oziroma sklad za stabilizacijo bi se da vplival tudi na deljenje tveganja. Deljenje tveganja se je povečalo v zadnjih letih, naprimer s pomočjo mehanizmov, kot je Evropski mehanizem za stabilnost. To sicer ni nič slabega, ampak temeljni problem pod tem je, da da Evropska monetarna unija še vedno ne deluje dovolj dobro na določenih zelo pomembnih političnih področjih. Države članice so se med seboj še vedno zelo različne, ne samo v smislu javnega dolga ali računovodskih izkazov, ampak tudi v smislu prilagodljivosti, v smislu konkurenčnosti in v smislu institucionalne kakovosti. Če so izhodišča tako zelo različna, bi sklad za stabilizacijo lahko vodil do trajnih transferjev v eno smer, ne pa do delitve tveganja, ki je poštena. Kaj ti na začetku, če je zadeva poštena zastavljena, ne bi smeli vedeti, kam bodo transferi šli. Trajno povečanje in deljenje tveganja bi morali pospremiti z politično koordinacijo in tudi z prizadevanjem za zmanjšanje tveganja. Ekonomska in monetarna unija bi morala strože izpolnjevati pakt za stabilnost in rast, ampak tudi postopek za makroekonomska neravnovesja, zato da bi lahko učinkovito preprečili, da bi takšna neravnovesja okrepila šoke, kot smo jih bili priča v krizi. Ekonomska in monetarna unija bi morala tudi seveda bolj povezati ekonomske strukture, to pa bi lahko vključevalo bolj koordiniran pristop k reformi trga dela, naprimer. Zaradi teh izzivov bodo politiki morali razmisliti o zasnovi sklada in o zahtevah, ki jih to predstavlja za druge dele unije. In, mimo grede, to je moj zadnji komentar, Drugi načini za izboljšanje stabilizacije šoko obstajajo. Dobro znana študija kaže, naprimer za ZDA, da je zasebno deljenje tveganja s pomočjo integriranih finančnih trgov boljše, kajti absorbira lahko kar 62 odstotkov asimetričnih šokov. Javno deljenje tveganja pa lahko absorbira 13 odstotkov šokov nedavne študije za Kanado in Nemčijo so prišle do popolnoma enakih ugotovitev. Zasebno deljenje tveganja torej je še bolj učinkovito, vsaj potencijalno. Žal pa je v ekonomski in monetarni uniji to premalo razvito. Zasebni pretoki kapitala so še bolj okrepili asimetrije v krizi, zato ker so bile Prociklične države še bolj izpostavljene zaradi bega kapitala. Zato bi bilo dobro, če bi vzpostavili bolj robustne oblike finančne integracije, zato da bi preprečili prociklični beg kapitala. Evropska unija kapitala bi bila dobro izhodišče. In to bi pomenilo, da bi pred zvezdnim proračunom šoke reševali na boljši način z to možnostjo. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala za vašo predstavitev. Sedaj pa dajem besedo gospodu Ksavijeju Ragoju, ki je predsednik Pariške šole za gospodarske študije. Hvala lepa, hvala, da ste mi dali priložnost, da se izrazim o Eh, teh vprašanjih eh, v, os, na osebni ravni, pa tudi eh, kot zastopnik opazovalnice na to temo v Parizu. Govoril bom francosko, če dovolite. Mislim, da je treba najprej ugotoviti, zakaj je tako pomembno, da govorimo o evropskem proračunu. In sicer gre za nek pragmatičen pristop k gospodarski razpravi in sicer gre za stabilizacijo, ki so jo izpostavili, eh, ki je izpostavljeno v poročilu o petih, eh, poročilu petih predsednikov. To je tudi omenila Peranche Perez. Stabilizacija je ta ključni pojem, ki upravičuje te razprave. Na to, če želimo najti argumente, ki niso samo tehnične narave in ki niso samo analize v zvezi z evropskim proračunom, torej tu gre za nek pragmatizem, ki primerja Evropsko unijo z primerljivimi entitetami, kot so Kanada in pa Združene države, naprimer, zato da vidimo, kaj je lahko učinkovito in kaj ne. In tretji element, o katerem bom govoril, pa so bolj specifična orodja, o katerih bom govoril in sicer eh, med njimi zlasti evropsko, eh, evropska zavarovanje v primeru brezposelnosti. če si pogledamo ta lok od Maastrichta eh, do eh, današnje situacije, ugotovimo, da ta ideja Maastrichta, ki je eh, dala evropskemu gospodarstvu pač neko um, nek eh, način, kako se lotevati eh, te zadeve, ni bil učinkovit. To pomeni, da se eh, danes znajdemo v euroobmočju v situaciji, kjer imamo primankljaj popraševanja, se pravi tako imenovane output gape in pa tudi zelo visoko brezposobnost in precejšnje razlike med državami torej to je realnost evropskih eh, besedil, na to so, bile, so bili postavljene pogoji za um, porožnost, ampak eh, če si pogledamo makroekonomske analize, eh, potem vidimo, da evropski državljani zelo slabo razumejo evropske, evropska pravila, in to tudi posega v verodostojnost teh pravil. Težko je vedeti, za kakšna pravila sploh gre, eh, če želimo razumeti dinamiko v nekaterih državah. Torej, treba je pojasniti pravila in eh, to, tu se je zlasti treba osredotočiti na vprašanje eh, primankljaja popraševanja in pa pogojev za makrogospodarsko stabilizacijo v EU. Sedaj, če si pogledamo druge eh, fiskalne federacije in druge monetarne unije, je specifičen vidik eh, Evropske unije ta, da imamo zelo majhen eh, proračun na zvezdni ravni v primerjavi z nacionalno ravnjo. Torej, samo dva odstotka, če si pogledamo samo, naprimer, um, plačila. E, to predstavlja v Evropi 2 odstotka, v Kanadi pa 8 odstotkov. Nobena takšna federacija ne obstaja s tako majhnim obsegom skupnega proračuna. In to seveda vodi v dve ključni razpravi pri vprašanju stabilizacije in sicer gre za koordinacijo nacionalnih proračunov prvič in drugič definicija specifičnih eh, fiskalnih eh, orodij, ki dopolnjujejo to koordinacijo. Ampak, kot je gospod Kore povedal, je treba zelo dobro razmisliti o tem, kako se uporabi eh, ta mm, fiskalna orodja in kako se vzpostavi orodja na evropski ravni. Koordinacija fiskalnih orodij, mislim, da pri tem velja, da jo je treba povezati z gospodarsko analizo, ki omogoča Evropski proračunski svet, ki je bil predviden v poročilu petih predsednikov. In takšen Evropski svet bi lahko ponudil neodvisno analizo, koherentnosti različnih eh, proračunov v okviru pravil glede stabilnosti in pa rasti in da bi se na ta način pogledalo, kako lahko države prispevajo k makroekonomski stabilizaciji. Nekatere države imajo proračunske presežke in bi lahko prispevali k proračunu na evropski ravni. To so vprašanja, ki jih je treba izpostaviti v okviru takšnega neodvisnega sveta. Takšen neodvisen svet bi lahko pripravil poročila, o katerih bi se na to razpravljalo znotraj obstoječih eh, evropskih institucij, v Evropskem parlamentu, v Evroskupini in na ta način bi lahko omogočili razpravo na nacionalni ravni, v nacionalnih parlamentih in zagotovili nacionalno usklajevanje. Ampak usklajevanje nacionalnih proračunov je praktično nemogoče, srednjeročno. Koordinacija monetarnih politik je bila tako težka znotraj evroobmočja, da smo ugotovili, da je pač evro območje, um, tisto, ki lahko to omogoča. Ta fiskalni, to fiskalno orodje, kot je uh, kolega povedal, se mora odzvati na vse težave, ki obstajajo. Torej, uh, tako glede dobrih praks, kot glede moralnih vprašanj, kot glede kompatibilnosti eh, z besedili v državah članicah. Torej, vse te težave pa ne smejo prikriti potrebe potem, da se takšen cilj opredeli. Glavno orodje pri gospodarski učinkovitosti, ki se uporablja pri drugih takšnih federacijah je predmet precejšnjih razprav v literaturi in e, to orodje je skupno zavarovanje v primeru brezposelnosti. In to je proticiklično orodje, ki bi ga lahko uporabili na evropski ravni. Zdi se mi, da z pragmatičnega vidika v primerjavi z drugimi monetarnimi unijami, da ameriški primer nudi orodje, ki je kompatibilno z heterogenim vidikom evropskega trga dela, torej v Mm, Ameriki eh, imamo tu mm, razpon od 0,3 do 0,6 eh, in podobno razmerje imamo tudi v Evropi. To pomeni, da lahko predvidimo tudi v Evropi skupni proračun, ki bi eh, omogočil to nadomestilo, ki bi bilo specifično za posamezne države. In, eh, ki bi bilo tudi prilagojeno glede na razmere. Naprimer, če bi prišlo do krize in do um, uh, nenadnega povišanja uh, stopnje brezposelnosti v posamezni državi. Tu imamo različne predloge in mislim, da če želimo narediti korak v smeri vzpostavitve skupnega proračuna, potrebujemo konkretno orodje, ki bo kompatibilno strukturo heterogeno strukturo eh, v Evropski uniji in eh, to mm, zavarovanje za primer brezposobnosti na evropski ravni se mi zdi najbolj ustrezno orodje. Takšno zavarovanje bi omogočilo stabilizacijo tvegan eh, znotraj evroobmočja, ampak če bi šlo za makroekonomsko tveganje, potem bi lahko predvideli tudi naprimer vzpostavitev eh, neke, eh, neke evropske zajamčene obveznice, ki bi eh, omogočila tudi absorpcijo teh oziroma uporabo teh proticikličnih instrumentov. Dejansko je prišlo do tega, da se niso uporabljala pravila fiskalne politike v Evropi in eh, primerjava z drugimi monetarnimi unijami nam omogoča, um, da najdemo ustrezno urodje in eh, zavarovanje uh, za primer brezposobnosti je takšno urodje. La parole revient maintenant à nos deux rapporteurs. Sedaj pa dajem besedo obema poročevalcema, ki se bosta odzvala na te predstavitve in prav gotovo tudi postavila vprašanja. Ja, dank, eh, hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa za zanimive predstavitve. Gospod Kore, omenili in pojasnili ste dvoje. Ekonomsko in monetarno unijo moramo pripeljati do konca, ne glede na to, da so pred nami izzivi in da smo v krizi. Brez solidarnosti in zaupanja, po mojem, ne bo šlo sodelovati bodo morale države članice, drugače ne bomo uspeli. Drugič, rekli ste, da brez tega, da bi se držali pravil, zaupanje tudi ne bo. In to je ravno tisto, o čemer sem želel govoriti. Če govorimo o instrumentih, ki bi nam lahko pomagali, zato da bo evro ostal stabilen, in da bomo v globalni vasi sploh zagotovili možnost za njegovo preživetje, bomo morali za to poskrbeti. Seveda pa se mi zdi, da gremo v smer suverenih držav in tudi pri evru in nekaterih vprašanjih proračunske politike pri skrbniških skladih ali pri pomoči, ki se mi v jedru zdijo dobre. Mislim, da gre za v za proces drobljenja, ne pa proces, ki bi peljal proti metodi skupnosti. Cilj je skupni trg z štirimi svoboščinami, valuta je evro, drugo so izjeme, trajne izjeme, ki veljajo za nekatere, drugi pa se bodo evro v moči nekoč morali pridružiti. Jedro ne sme biti izpostavljeno temu, da se vedno več izpostavljamo zunanjim izvajalcem, tako rekoč. To bo samo poslabšalo našo situacijo. Vprašanja. Ali obstaja po vašem mnenju možnost, da bi lahko nekako zmanjšali tveganje za to ves med državami in bankami, zato da bi lahko ustrezno zmanjšali tveganja za davkoplačevalce. Smo že res dovolj daleč. Drugič, Kaj menite o oblikovanju fiskalne zmogljivosti v povezavi z trenutnimi instrumenti ESM, strukturni skladi, kohezijski sklad, ta je bil uveljavljen z določenim namenom, imamo tudi pobudo za zaposlovanje mladih in o kakšnem finančnem dopolnjevanju bi morali govoriti, glede na to, da proračun zaenkrat ne presega en odstotek BDP-ja. Hitro se pojavi tudi naslednje vprašanje. Kako bomo obravnavali to zmogljivost samo za evroobmoče ali bo to odprto tudi za ne članice evroobmoča, kako je bilo pri Europlus paktu leta 2011. Si lahko predstavljate, da bi glede na politično in gospodarsko situacijo v Evropski uniji lahko razvili neke vrste postopen načrt za to, da bi napredovali postopoma glede na dosežene rezultate, da bi na to postopoma uvajali dodatne elemente, zato da bi lahko poskrbeli za več zaupanja in da bi na koncu imeli perspektivo fiskalne zmogljivosti za Evropo. Hvala. Merci, monsieur Bogue. Madame. Euh, Najlepša hvala, gospod Bogue. Gospa Beres. Hvala lepa. V telegrafskem stilu bom zastavila nekaj vprašanj. Eh, gospod Krve, dejali ste, da bo vse potekalo eh, postopoma in eh, da gre seveda za pogojevanje. Ne govorimo o begunski krizi in o pogajanjih z Združenim kraljestvom, Eh, govorim zgolj o situaciji v monetarni uniji. Kakšen je vpliv eh, monetarne politike na gospodarsko politiko v eh, celotnem evru območju? Predvsej omejen in brez ustreznega evropskega upravljanja se situacija v državah članicah le še poslabšuje. In še drugo vprašanje. Glede na to, da ste se odločili, da boste sodelovali eh, pri tej seji, me zanima, ali močno ustrajate pri institucionalnem vidiku mehanizma, ki bo spremljal proračun eh, Evropske unije. Več je različnih hipotez, eh, ki jih lahko najdete v našem delovnem dokumentu. Ena izmed hipotez je, da bi Evropski parlament eh, postal parlament, ki bi nadzoroval, ocenjeval proračun evroobmočja, ali se vam to zdi prava pot. Gospod Knut, dve vprašanje imam tudi za vas. Prvo vprašanje, omenili ste mimo grede mehanizem eh, za boj proti makroekonomskim neravnovesjem. Zanima me, eh, ali eh, je bila izvedena dovolj dobra analiza in eh, ali eh, bi lahko bil takšen mehanizem koristen. Eh, Poleg tega ste dejali, eh, da bi eh, lahko z eh, prevzemom oziroma delitvijo tveganja dosegli zanimive rezultate. Ali gre tukaj za, oziroma če primerjamo tukaj situacijo Nemčije v Evropski uniji in pa ZDA, to sta dva primera Eh, ki ste zdita nekoliko eh, paradoksalna. Eh, podporni mehanizem, proračun, ki bi lahko pomagal v primeru osebnega tveganja. Vse te instrumente že imamo. Tukaj gre tudi za razpravo o kapitalski uniji. Torej, če bomo razvili unijo kapitalskih trgov, potem eh, bodo tržni udeleženci imeli eh, seveda dostop eh, tudi do finančnega trga in temu je potrebno prilagoditi tudi proračunsko politiko. Seveda želimo, da monetarna unija deluje. Želimo zaključiti tudi projekte bančne unije in eh, verodostojno želimo vzpostaviti unijo kapitalskih trgov. Eh, ali eh, ne tvegamo, da bo nastala nekakšna mešanica vsega skupaj? Potem pa eh, še uporaba monetarne politike v eh, času velike napetosti, to je zagotovo nekaj, o čemer bi morali razmisliti. Eh, kako eh, bi lahko postivili za uh, verodostojno konjunkturno politiko. Se upravičujem, gospod predsednik, za toliko vprašanj. Samo še tole, razpravljali smo o kodeksu konvergenčnosti nekako v skladu z uh, maastrichtskimi kriteriji. Uh, Eh, in eh, ta določila bi morala veljati približno pet let, šlo bi za definicijo strukturnih reform v državah članicah. Najlepša hvala, gospod Perez. Takole, naši izvedenci imajo sedaj besedo, upam, da bodo lahko odgovorili v dveh minutah. Gospod Kure. Se, se, se, se,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 da lahko zagotovo rečem, da eh, lahko proračunska politika eh, privede k rasti eh, in da ima zagotovo vpliv tudi na eh, monetarno politiko. Torej vsekakor eh, je nujna eh, vzpostavitev te eh, konvergenčnosti. Na ta način bomo preprečili tudi, eh, da. Eh, se uh, evropska proračunska politika prenese v nekakšno eh, politiko prenosa. To ni bil uh, namen uh, Evropske unije in tudi ne proračuna Evropske unije, čeprav ti prenosi seveda obstajajo in to tudi ni predmet današnje razprave. Kar zadeva demokratično odgovornost. Uh, seveda ne potrebujemo razprave, da bi ugotovili, kakšna mora biti vloga nacionalnih parlamentov, kakšna mora biti vloga Evropskega parlamenta. Mi smo zmeraj na strani Evropskega parlamenta, ampak eh, vse skupaj bo odvisno seveda od same organizacije, eh, od strukture in pa od politične eh, sprejemljivosti celotnega projekta. Tako. Težko je odgovoriti preprosto. Potem pa so tukaj vprašanja gospoda Bogeja in že bom presekal svoje dve minuti. Gospod eh, predsedojoči govoril je o metodi skupnosti. Mislim, da je to eh, zelo pomembna tema. Eh, potrditi je potrebno, da morajo biti vsi mehanizmi vključeni v projekt metode skupnosti in uh, gre predvsem za integracijo mehanizmov, ki niso bili uh, predvideni v mehanizmu skupnosti, recimo govorim o mehanizmu za zagotavljanje stabilnosti bank. Potem pa povezava med bančnim tveganjem in tveganjem, ki ga predstavlja državni dolg oziroma med, uh, gre za izpostavljenost bank državnemu dolgu. To uh, je uh, postopek, ki uh, poteka eh, sklad eh, za enotno reševanje. Eh, je odprto vprašanje, ki bo rešeno le v osemletnem eh, obdobju. Eh, torej, eh, biti moramo potrpežljivi. Eh, vse skupaj poteka postopoma in potrebno je poskrbeti seveda tudi za ustrezno sklejenost s procesi na mednarodni ravni. Hvala lepa, gospod Knot. Ja, thank you. Hvala lepa za zanimiva vprašanja. Ne vem, ali mi bo uspelo na vsa odgovoriti v dveh minutah, ampak eh, na začetku se bom ukvarjal za vprašanje gospe Beres. Specifično vprašanje o postopku v zvezi z makroekonomskimi neravnovesi in ali je ta postopek dovolj izkoriščen. Naj vam podam nekaj številk ta postopek je relativno nov, ampak prvo leto postopka smo že ocenili in številna priporočila so bila izdana v prvem letu, ampak samo pet odstotkov od teh priporočil so države članice dejansko upoštevale. 50 odstotkov priporočil je bilo takšnih, da so države članice nekoliko ukrepale v zvezi s tem, ampak ne tako, kot smo jim priporočali. 45 odstotkov priporočil pa sploh ni bilo deležne, deležnih nobene pozornosti. Če se pogledate te številke, vse tako kot jih vidim jaz, potem mislim, da to pomeni, da ne izkoriščamo postopka v celoti. Mislim, da to kaže, s kakšnim problemom se soočamo, kajti Evropa si postavlja veliko pravil, ampak konstrukcija pravil je drugačno vprašanje od izvajanja. Izvrševanje pravil pa je spet druga zgodba. Pravila so na papirju, ampak se ne izvajajo na terenu in dokler bo tako, potem bo težko zagotoviti dovolj zaupanja, o tem je govoril vaš kolega. Dovolj zaupanja, da bi šli na pot postopnega ponovnega oblikovanja zaupanja in da bi na to postopoma prišli do novih oblik delitve tveganja. Mislim, da je jasno, da je trenutna stopnja delitve tveganja v EMU manj kot optimalna. To je jasno, v takšni uniji potrebujemo več. Go. Leta 1999 smo se dogovorili za ekonomsko in monetarno unijo, ne samo za monetarno unijo. In vprašanje je, ali je na voljo dovolj časa. Po mojem je izbira jasna, zadeva mora steči postopoma, kajti če bomo poskusili z prehitrim pristopom, potem ne bomo poskrbeli za dovolj vzajemnega zaupanja za delitev tveganja. Bančna unija in povezava med bankami in državami, jasno je, da tega še nismo dovolj zmanjšali. Mislim, da še vedno obstaja vprašanje zajamčenih vlog in tako naprej, seveda pa tudi preferencialno obravnavanje tvegan v zvezi z bilancami bank. To je velik problem v evroobmočju, kajti države ne morejo več izdajati dolgov v lastni valuti. Mislim, da bi morali obravnavati obe plati te medalje. In ko se je turbulenca na trgih vrnila v zgodnih tednih tega leta, je postalo jasno, da so se razlike v obresnih merah med državami članicami spet povečale. In to kaže, da te vezi nismo razbili dovolj, vezi med bankami in državami. Zato je potrebni še več ukrepov na tem področju. Hvala. Hvala lepa, gospod Rago. Najlepša hvala eh, na hitro še nekaj dopolnil. Eh, najprej, kar zadeva eh, meje monetarne politike, mislim, da je potrebno eh, izpostaviti nekaj točk. Monetarna politika je danes eh, heterogena, odvisna je od bančnega sistema, od njegove učinkovitosti. Eh, in eh, tukaj gre seveda tudi za zagotavljanje eh, podpore gospodinstvom in podjetjem v državah članicah Evropske unije. Bančna unija je ravno tako pomemben mehanizem za stabilnost monetarnega območja. To bo zagotovilo določeno stopnjo homogenosti tega območja in to bi po mojem mnenju zagotovo prispevalo k stabilizaciji. Drugič, obseg proračuna, eh, ki bo potreben za stabilizacijo. V eh, monetarnem območju eh, federalni proračun zagotavlja 15 odstotkov sredstev za stabilizacijo, kajti v tem federalnem proračunu je Eh, veliko eh, delo, ki so v naši odgovornosti in eh, veliko drugih delo, ki so v mednarodni odgovornosti. Torej, tri odstotni delež za evroobmoče bi lahko predstavljal močen faktor za stabilizacijo argument eh, potrebnega nadzora pri sprejemanju proračuna, mislim, da je pri tem ključnega pomena. Majhen proračun je potreben za stabilizacijo evroobmočja. Tretja točka, trg eh, delovne sile. Eh, tukaj recimo govorim o dodatnem elementov, ki bi ga lahko povezali z reformami na trgu delovne sile in z eh, prizadevanjem za konvergenčnost. Tukaj govorim recimo o eh, vprašanju eh, zavarovanja v primeru stavke. To je dober primer, ki kaže na heterogenost trgov delovne sile v Evropski uniji. Potrebno je zagotoviti homogenost, izvesti je potrebno strukturne reforme in izkoristiti je potrebno eh, instrument za eh, stabilnost, zato da bi eh, zagotovili konvergenco na evropski ravni. Pri tem, pri tem zagotavljanju konvergenci seveda ne moremo dopustiti deflacije. In to je. Uh pravzaprav temeljna uh, ideja, ki se skriva za tem vzpostavljanjem uh, konvergenčnosti. Uh, ta postopek uh, mora uh, potekati uh, počasi. Pri tem pa se je potrebno opreti na ključne elemente za zagotovitev stabilnosti evroobmočja. Hvala lepa. Predsednik Roberto Gualtieri se nam je pridružil. Eh, prevzel bo eh, predsedovanje, besedo pa bomo dali poročevalcem v senci. Hvala lepa, gospod Mire Santoren. Hvala oba predsednika, hvala govornikom tudi za zelo koristne upoglede. Vprašanje je, zakaj potrebujemo to fiskalno zmogljivost in kaj si lahko privoščimo glede na to, da se soočamo z finančnimi omejitvami. Vprašanje je, ali potrebujemo neko absorpcijo šokov, glede na to, da imamo ESM in dopolnjujemo bančno unijo, ali pa moramo spodbujati strukturne reforme na ravni držav članic, zato da bi izboljšali konkurenco. To je vprašanje za oba predstavnika centralnih bank. Centralni bankiri pogosto pravijo, da je treba izvajati strukturne reforme. Katere reforme so po vašem mnenju ključnega pomena za to, da bi dopolnili ukrepe monetarne politike, ki jih je sprejela ECB in pri katerih reformah bomo na koncu potrebovali finančno spodbudo, kajti želimo si fiskalna zmogljivost evroobmočja, to bi moralo biti povezano z strogim pogojevanjem, kako smo že slišali, ampak po mojem mnenju strukturne reforme ne stanejo denarja. In to ne bi vplivalo na fiskalne položaje držav članic. Če pa bi do tega prišlo, me zanima, pri katerih ukrepih bi potrebovali fiskalne spodbude. Zdaj pa države zunaj evroobmočja. Lepo, lepo prosim povete mi, kakšne bi bile prednosti za te države, preden se pridružijo evro. Kakšne bi bile prednosti, da se pridružijo torej fiskalne zmogljivosti in kakšna bi bila tvega, če tega ne storijo. In kakšna bi bila zagotovila, ki bi jih morali dati državam zunaj območja glede na to, da smo tudi Združenemu kraljestvu popustili na določenih področjih. Nekatere države se ne želijo pridružiti evroobmočju, kakšna zagotovila bi jim lahko dali, da to ne bo negativno vplivalo na nje. Zanima me tudi, ali lahko kaj dodate v zvezi s poglavjem, da je treba okrepiti orodja, ki jih imamo za to, da bi poskrbeli, da bodo države članice spoštovale fiskalna pravila. To je nekaj, kar ste že omenili. Zanima me, ali želite dodati še kaj v smislu, katera pravila dejansko potrebujemo za to, da ukrepimo fiskalno disciplino. Hvala lepa. Gospod Lerner. Kitos puhejohtaja ja kitos use. Gospa, hvala lepa za te zanimive prispevke, kakor pravi ta soporočevalca v svojem delovnem dokumentu, je proračunska zmogljivost evroobmočja zelo pomembno vprašanje. O tem smo že govorili, govorili smo pa že o podobnih vprašanjih. Zanima me, kako realistično je, po vašem mnenju, da bi države članice podprle tak mehanizem. Zanima me, ali mi lahko poveste tudi, katere zadeve, katere vprašanja so še posebej pomembna za države članice in kakšen učinek bi ta mehanizem imel na nacionalno soverenost. In še nekaj, zanima me, zakaj je ravno to pravi čas za proračunsko zmogljivost evroobmočja. Najlepša hvala. Jean Artui. Merci. Monsieur le curé, nous êtes... Najlepša hvala. Ja, včasih eh, z svojo misijo Evropska centralna banka celo preseže svoje pristojnosti. Tukaj gre za uh, gospodarsko zmogljivost Evropske unije in ne bi se smeli vrtiti kot eh, mačka okrog eh, vrele eh, kaše. Evropski proračun eh, kaže le politično pripravljenost, politično voljo in ta proračun je tesno vezan na politično vizijo. nimamo gospodarskega upravljanja, eh, odrekli smo se le monetarni suverenosti in to je neposredna posledica. Evropski mehanizem za eh, finančno stabilnost eh, pomeni nekakšen skupen prevzem dolga Evropske unije. Katere pristojnosti bi države članice lahko prenesle? Eh, na evroobmočje. Navedli ste eh, primer eh, stavk. Eh, ko so politike prenesene na raven evroobmočja, morajo seveda plačevati tudi določene prispevke za tiste pristojnosti, ki jim same več niso kost. Eh, na ta način uh, seveda želijo uh, zagotoviti tudi kongrenč, kon, konvergenčnost z nacionalnim proračunom. Upam, uh, da bomo ta cilj lahko tudi dosegli. De... Hvala lepa, Fabio De Masi. Well, you, Hvala lepa, gospod predsednik. Prvonš Beres je govorila o plazu strokovnega znanja sem pa bi spregovoril o snežni kepi. Prej ste omenjali, da se države ne držijo dovolj pravil pakta za stabilnost in rast. Naj omenim Španijo in Irsko. Tam so imeli najnižjo razmerje med dolgom in BDP-jem pred krizo in mislim, da to ni prepričljivo, če rečemo, da imamo zasebne mehanizme za delitev tveganja. Videli smo, kako so se zadeve obrnile. Robert Schiller je dobil Nobelovo nagrado leta 2014 prav za to namreč v zvezi z nezmogljivostjo kapitalskih trgov za absorpcijo šokov. Dobro, ne glede na to, želim gospodu Rago izostaviti dve vprašanje strinjam se, da je fiskalna zmogljivost nekaj, o čemer se bomo težko dogovorili. Gre tudi za politična vprašanja. Obdavčevanje morda ni ravno stabilen vir financiranja, zato me zanima, kaj menite o tem, da bi dali ESM-u bančno licenco. Videli smo, da prevelika mera fiskalne konsolidacije neutralizira monetarno politiko. Denar ne prihaja v gospodarstvo. Zanima me, kaj bi lahko storili, da bi odpravili te pomankljivosti preveč spolitiziranega sistema, ki bi temeljil na davkih. Prav gotovo bi zmanjšali davčno breme za državljane, če bi država kot je nizozemska pomagale pri našem delu tukaj v Evropskem parlamentu in bi imeli morda bolj poštene sisteme obdavčevanja, ko govorimo o obdavčevanju pravnih oseb. Drugo vprašanje, morda bi lahko dali več manevrskega prostora v smislu pakta za stabilnost in rast. Gospod Stiglic bo tukaj čez nekaj tednov o slatem pravilu vlaganja, da bi javne naložbe izuzeli iz izračuna o dolgu, zato ker to predstavlja prihodke v prihodnosti. V nemškem zakonu o stabilnosti iz leta 67 imamo podobne določbe. Kaj menite o tem? Hvala. Hvala lepa, gospa Rijada. Hvala lepa. Kratka bom, mislim, da moramo biti jasni. Proračun EU znaša manj kot odstotek BDP EU glede na to, da imamo težave v zvezi s tem, da bi našli skupno stališče pri tem in pri drugih vprašanjih in glede na to, da so razlike med državami članicami vedno večje in da ni solidarnosti in da ni mehanizmov za solidarnost, se mi zdi jasno, da je prednost, če ta sloh obstaja, v regulatornem okviru in ne v finančni zmogljivosti, kajti v finančni zmogljivosti je težava v tem, da ni zaupanja med državami članicami in partnerji. In kaj dobijo najšipkejše države? Namesto solidarnosti so bili uvedeni vrčevalni ukrepi in vedno več dolga. Na Irskem je to še bolj prisotno kot v drugih državah, kajti vsi bodo tisoče in tisoče plačevali za, v naslednjih letih, zato da se bodo rešili te katastrofe. Ne smemo zapustiti socialnega dumpinga in zagotoviti moramo zaupanje držav članic. Torej, ali bodo države članice z nekimi abstraktnimi strukturami na evropske ravni oblikovali več zaupanja, ne vem, sama imam dvome v svezi s tem. Zanima pa me tudi, kaj bi lahko storili, da preprečimo bančne krize v prihodnosti. Zanima me, kaj bi morali izboljšati ali dopolniti, zato da bi izpolnili bančno unijo, o kateri ste govorili. Hvala lepa. Hvala, Ernest Maragar. Eh, Hvala, predsedujoči, če dovolite, bom govoril špansko. Najprej eh, zelo na hitro se strinjam s tem, kar je bilo rečeno, torej tako eh, kot to, kar je povedal gospod Demasi, kot drugi kolegi. Mislim, da vsi poznamo španski primer, ne bom pri tem osrajal. Imam štiri zelo konkretna vprašanja. Govoriti, govorili ste o pr, pomankanju popraševanja. Prav tako ste govorili tudi o eh, primankljaju naložb, ki to spremlja. v času krize je prišlo do krčenja investicij tako javnih kot zasebnih. In to bi bilo smiselno, če bi Evropska unija v takšnem primeru lahko nadomestila to pomankanje popraševanja. Prisluhnil sem uh, vsem govorcem, tudi predsedniku Nizozemske centralne banke, pa tudi uh, drugim govorcem. Rečeno je bilo, da v vsakem primeru bi morala biti ta fiskalna zmogljivost na ravni EU uh, neutralna. Ampak vsi vemo, in vsi lahko potrdimo, da imamo številko 100 eh, milijard, ki je na mizi, ni ustrezna za proračun Evropske unije. In na to ste govorili o zrunih državah, strinjam se s tem, kar je povedal gospod Ragov ampak pri tem bi spomnil tudi na to, da ste govorili o 2-3 odstotkih, ampak naj spomnim, da leta 1929 je proračun Združenih držav predstavljal 2,5 eh, odstotka, deset let kasneje pa 15 odstotkov. In danes imajo učinkovit uh, zvezdni davek. In na koncu vprašanje, ki ni neposredno povezano z fiskalno zmogljivostjo, je pa z njo povezano. V, v vseh teh letih smo lahko opazili tudi in to v vseh državah članicah, da je prišlo do eh, presejšnjega neravnotežja na proračunski ravni. In takšen, takšni, takšna neravnotežja so bila tudi sankcionirana. Ampak to pa ni veljalo za vse države. Naprimer, za Nemčijo to ni veljalo. In takšen, takšno vedenje znotraj Evrope je privedlo tudi do regionalnih um, neravnotežij. Thank you. I... Hvala lepa, drugih poročevalcev v senci ne vidim, zato lahko zdaj besedo damo našim strokovnjakom, najprej Benu Akure. Thank you. Thank you. <clears throat> I'm sorry, but uh, I have to recreate uh, a <clears throat> vocal space, not a vocal space, but vocal space. Um, težava imam z glasom. Najprej se želim odzvati na besede gospoda Artuija, da sem jaz rekel, da smo centralni bankirji presegli svoje pristojnosti. S tem se ne strinjam. Mi, mi smo v okviru svojih pristojnosti skrbimo za stabilnost in tega ne presegamo. Res pa je, da bi bilo mnogo lažje za nas, če bi bile druge politike v Evropski uniji bolj učinkovite. To ne velja samo za fiskalno politiko, to velja tudi na splošnem za ekonomsko politiko. S tem bi res razbremenili naše delo. Mislim, da se v zvezi s tem strinjamo vsi. Gospod Müresen je zastavil vprašanje v zvezi z potrebnimi reformami to je dolga razprava, ampak to bi povezal s komentarjem gospoda Maragala o naložbah. Potrebujemo reforme, ki bodo spodbojale naložbe, to je jasno. V nekaterih državah je to splošno poslovno okolje, zato da bi države ulagale, finance so poceni, potrebujemo le priložnosti in voljo za ulaganje in potrebujemo seveda tudi dobičkonosne projekte. Reforme glede produktivnosti so prav tako pomembne in to je povezano z mojo prejšnjo točko. Monetarna politika lahko vodi do rasti na kratek rok, za dolg rok in za rast na dolg rok so potrebne reforme in naložbe zasebnega sektorja. Strinjam se tudi z prejšnjo tezo, da ne gre za manjšanje stroškov. Ne bomo dosegli konkurenčnosti z krčenjem stroškov ne zagotoviti moramo večjo produktivnost, tako bodo partnerji zmagali na obeh frontah. In še komentar gospoda Demasija o tem, da bi ESM dobil bančno licenco z našega vidika pri ECB-u. Ni pomembno, ali ima ESM to licenco ali ne. Pomembno je, ali bi podelitev takšne licence pomenila, da bi ECB financirala njihove naloge in to bi potem lahko vodilo do kršenja pogodbe. Ni pomembno, ali imajo licenco, pomembno je, kaj bodo s tem počeli. Težko si predstavljam, da bi ESM posredno ali neposredno financirala ECB brez monetarnega financiranja. Hvala, tukaj bom končal. In najlepša hvala, gospod Knot. Hvala lepa. Na začetku želim povedati, da se strinjam z večino gospoda Kureja, tega, kar je povedal gospod Kure, ampak kar zadeva naložbe in strukturne reforme, s tem se strinjam. Vendar povedati želim tudi, da stroški financiranja že nekaj časa ne ovirajo ničesar v evroobmočju. To ni povezano s pomankanjem naložb, to je povezano z rastjo produktivnosti, to je povezano s tem, da podjetja preprosto preveč vrčujejo, kupičijo denar, odkupujejo lastne delnice in ne ulagajo. To je povezano s pomankanjem strukturnih reform. In gospodu Korejo lahko dodam še nekaj. Sestava reform bi moralo biti deležna večje pozornosti. V državah se reforme pogosto izvajajo na področju trga dela. Ampak, če reformirate samo trg dela in ne reformirate tudi trga proizvodov, potem samo dodano vrednost premikate z dela na kapital. Ne povečujete dodane vrednosti celote. Mislim, da bi morali več pozornosti nameniti tudi reformam trga proizvodov in trga blaga, kajte tako bodo reforme tudi bolj sprejete. Prepogosto se reforme obravnava kot nekaj elitističnega in to škodi delu in delavcem. Seveda naj bi kapital od tega imel največ koristi. Zato, po mojem mnenju, potrebujemo dobro kombinacijo reform. Reform, ki bodo spodbujale produktivnost in to bi naj potem vodilo do naložb postopek v zvezi z makronomskimi neravnovesji, presežek v bilanci je tudi znak neravnovesja. To ne velja samo za države v primankljaju. In Španska in Irska, strinjam se, da tukaj ni šlo za problem pri fiskalnem elementu. Ne, nepremičninski trg je doživel velik šok, ki je ušel izpod nadzora. In to je bilo dolgo zamaskirano, zato ker so davki od nepremičnin dolgo pokrivali luknjo. Prožnost fiskalnega položaja v zvezi s tem, kar se je zgodilo, v finančnih trgih, na nepremičninskem trgu in v splošnem gospodarstvu je mnogo večja. Zato bi morali imeti večjo rezervo pod temi tremi odstotki. Morda bi morala biti rezerva veliko večja od tega, kar smo menili v preteklosti. Če si pogledate pakt za stabilnost in rast, se večina tolmačen posveča trem odstotkom. To naj bi bila zgornja meja. Ampak bistvo pakta pa niso tri odstotki. Bistvo je, da je proračun ravnotežen ali v presežku. Če bi se tega držali, potem mislim, da bi bil šok, s katerim smo se soočali, še vedno prevelik, zato da bi se ga rešili v okviru pakta za stabilnost in rast. Ampak vsa izhodišče bi bilo boljše, kot je bilo ta trenutek. Najlepša hvala. Well, I think te the sort of taxes are. Yeah. Ja. Jaz mislim, da gre tukaj za povsem politično vprašanje, zato uh, tega ne bom komentiral. Hvala lepa. Gospod Rago. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Govoril bom francosko. Čisto na kratko, še enkrat. Prvič mislim, da ko gre za uh, temo ulagan uh, eh, v evropsko gospodarstvo, se moramo zavedati, da je to izjemno pomembna tema. če vzamemo področje ulagan, eh, potem eh, lahko eh, kmalo gotovimo, da se vse države članice hitro prilagodijo po vpraševanju. Pomankanje ulaganja je povezano z makrogospodarskimi neravnovesji. Gre za dinamiko razvoja cen. Eh, Veliko je področje, ki se srečujejo z deflacijo v Evropski uniji in veliko je tudi področje, kjer vlada velika negotovost. Eh, govora je o Brexitu, eh, potem je tukaj begunska kriza eh, in pa razprava o reformi širšega evropskega okvira. Torej, ta negotovost in pa deflacija sta dva temeljna faktorja, Eh, ki vplivata na eh, pomankanje vlaganj eh, v Evropsko unijo. Torej potreben, potrebna je jasna politična izjava, ki bo ponovno spostavila zaupanje v evropski projekt. Potrebno je najti ustrezne rešitve. Včasih manjka tudi pripravljenost v razpravah na evropski ravni. In potem eh, je tukaj ESM, ki je pomemben eh, element za upravljanje eh, kriz v Evropski uniji. Zelo dobro razumem tudi vprašanje povezave med bančno unijo in pa Evropskim mehanizmom za stabilnost. Poleg tega je bilo govora tudi o povezavi z Evropsko centralno banko. Razumem, to je neke vrste pragmatičen eh, pristop, eh, ki bi bil v Evropski uniji težko izvedljiv glede na eh, pogodbe. Mm, seveda pa gre tukaj za elemente stabilizacije finančnega sistema, ki jih uporabljajo druge, recimo v ZDA. Potem pa tako imenovano zlato pravilo in sicer gre tukaj za možnost izključitve ulaganja zaradi neizpolnjevanja tega eh, pravila. To je v primeru eh, velike recesije v neki državi. Eh, v takem primeru bi lahko ta država v kriznem času izključila ulaganja, ki bi lahko prispevala k še večjemu primankljaju. Eh, tukaj eh, gre eh, predvsem za dejstva, da imajo javna ulaganja precej konjunkturen karakter, vendar pa ne moremo enostavno pozabiti na javna ulaganja to je ima tudi problem uh, Junkarjevega načrta, ampak ne moremo jo vključiti v uh, makroekonomski cikl. Um, ehm, potrebno eh, je uh, poskrbeti za prociklična vlaganja. Drugi argument pa je zelo opremljiv eh, karakter vlagan v eh, tem trenutku. Eh, Vlaganje v kapitalsko unijo, v področje izobraževanja so zelo, lahko zelo koristna v času recesije. Torej, potrebno je ohraniti tudi javno vlaganje v zdravstvo, v izobraževanje in tako naprej. Kajti tukaj gre za vlaganje v človeški kapital. E, to e, pa nima nobene prave povezave z e, zlatim pravilom. In to zlato pravilo naj bi bilo zgolj pogojno in bi se torej lahko uporabljalo zgolj v času hude recesije. tem bom uh, zaključil. Uh, nisem mogoče imel dovolj časa, da bi odgovoril uh, gospodu Artuijo. Primer zavarovanja v primeru stavk. Stavk sem prej omenil, tukaj gre za dopolniln element. Kaj pa zadeva energetski trg, mislim, da na tem področju obstaja določena vlaganja, ki predstavljajo vlaganja v uh, izboljšanje um, stanja v Evropski uniji in kot takšne jih moramo tudi obravnavati. Najlepša hvala. Uh, samo še komentar. Trenutno imamo to zlato pravilo, ampak zgolj uh, v preventivnem pogledu, ne pri sofinanciranju evropskih programov. Ampak to najbrž ne zadostuje. In to velja eh, le za preventivne ukrepe v državah članicah, ne pa tudi za korektivne ukrepe. Imamo pa še čas za kratko prosto razpravo. Make for the questions. Ima še kdo kakšno vprašanje mogoče? Ja, Žan, vidim tvojo govorico telesa, rad bi zastavil vprašanje. Ja, e, ulaganja, ki ustrezajo povpraševanju. Ali ne menite, da so ulaganja povezana tudi z e, določenim donosom? E, če e, ni ustreznega donosa, tudi ni ulaganj enoten trg je še zmeraj izjemno razdrobljen. E, torej, vlagatelji e, potrebujejo določeno predvidljivost. Vedo, e, da se bodo pravila morala spremeniti zaradi razdrobljenosti trga in to vodi v negotovost, negotovost glede pravil. Mm, vzemite za primer eh, telekomunikacijski trg. 28 različnih sistemov imamo in lahko bi naštel še eh, Eh, veliko drugih področjih. Ja, seveda, spodbujanje, vlaganje je pozitiven korak, ampak dokler bo vladala ta razdrobljenost na notranjem trgu, dokler ne bo konvergenčnosti, ciljev ne bomo dosegli. Torej, povezava z eh, povpraševanjem, ja, dobro, do določene mere, eh, če so izpolnjeni seveda vsi drugi pogoji, kajti na vse zadnje smo v obdobju globalizacije. Thank you. Eliza. Hvala lepa, Eliza. Thank you very much for, for everything that, that you told. Najlepša hvala za vse, kar ste nam danes povedali. Jaz pa bi rada razumela mnenje, še prav posebej predstavnika Evropske centralne banke, v zvezi z eh, reševanjem problematike eh, državnega dolga. Eh, to postaja težava in to je povezano s številnimi drugimi področji. tukaj gre za omejevanje tveganja, eh, govorim o enotnem mehanizmu nadzora, o enotnem eh, odboru za reševanje in tako naprej. Eh, potrebujemo stabilizacijo vseh eh, teh vidikov evroobmočja, le na ta način bomo lahko omejili nadaljno eh, tveganje in le na ta način bomo lahko učinkovito uporabljali te instrumente. Kako gledate na to povezavo? Eh, Eh, mislim, da je gospod Knot o tem eh, nakratko že govoril, rada bi razumela, kakšno je mnenje Evropske centralne banke. Prvanč ni vključila mikrofona, zato je tolmači žal ne slišimo. Imam zelo kratko vprašanje. Prejšnji teden eh, smo eh, na plenarnem zasedanju razpravljali o tem, kako izkoristiti prednosti, ki jih prinaša Evropska centralna banka. Glede na to, da imamo tukaj predstavnika Evropske centralne banke, bi bilo zelo koristno, če bi lahko odgovoril na to vprašanje, kajti o tem predlogu bomo eh, znova in znova razpravljali v Evropskem parlamentu. Torej, lepo bi bilo, če bi lahko odgovorili ali pa predstavili vse lastno mnenje. Hvala lepa. Gospod Kri. Sorry. <coughs> Apologies, apologies again. Putting and risk <coughs> go up. Um, Price stability. He needs voice for. So we are. We are. We are <coughs> so I, I try to do my best. I'm sorry. Potrudil se bom, ampak res imam težave z glasom, se upravičujem, če me bo težko razumeti, še prav posebej se upravičujem tolmačem, mogoče mi bo težko slediti. Najprej naj odgovorim na vprašanje gospe Beres. Kaj je storiti z našim dobičkom? Eh, to ni vprašanje, o katerem lahko sami odločamo. Eh, gre za 43. člen statuta Evropske centralne banke. Lahko vam zagotovim, da smo ta sredstva eh, že uporabili, razdelili smo jih centralnim bankam. In te so jih razdelile glede na sprejete odločitve v eh, nacionalnih centralnih bankah eh, drugim partnericam, torej ta sredstva so bila uporabljena in eh, če bi želeli ta sistem spremeniti, bi morali spremeniti pogodbe. Torej mi zares ne odločamo o tem, kaj storiti s temi sredstvi. Vprašanje gospe Ferere v povezavi z bančno unijo. Vprašanje je bilo zastavljeno tako, da ste bančno unijo um, postavili ob bok uh, eh, sistemu zajamčenih vlog uh, in pa uh, bančnemu tveganju. Ampak zavedati se moramo, da državni dolg ne predstavlja edinega tveganja v bankah. Veliko je tudi drugih tveganj. Gre za nelikviden kapital in tako naprej. Eh, in potem je tukaj še razprava o izpostavljenosti državnemu dolgu. O tem danes razpravljamo, eh, ko govorimo o um, davčni eh, zmogljivosti eh, in to že kaže, kako pomembna tema je to in eh, kako tesno se te teme prekrivajo. Kot sem že prej povedal verjamemo, da bi morali zmanjšati izpostavljenost eh, bank eh, državnemu dolgu, ampak to je potrebno storiti na ustrezen način in ta način mora biti usklajen z tem, kar se dogaja na mednarodni ravni. Od tega cilja pa smo še predvsej oddaljeni. In na zadnje, če dovolite, gospod predsedujoči, bi se rad vrnil k izjavi Xavierja Raguja. Veliko uh, je uh, virov uh, za negotovost v evroobmočju, veliko je zunanjih dejavnikov uh, in uh, veliko notranjih dejavnikov, ampak e, največje težave povzroča negotovost v zvezi s prihodnostjo evroobmočja in to ovira ulaganja in to e, je glavni problem v e, tej razpravi, ki e, poteka na različnih ravneh, tudi pri e, vas. E, državljanom Evropske unije lahko predstavimo akcijski načrt za. E, monetarno unijo za naslednjih deset let. Če bi predstavili takšen nacijski načrt, potem bi zmanjšali to negotovost in na ta način bi eh, tudi okrepili vlaganje. In ravno zaradi tega je ta razprava tako zelo pomembna. Uh, Hvala lepa. Ne vem, ali je bilo kakšno specifično vprašanje zastavljeno vam. Ja, ja, zelo uh, na kratko. Eh, strinjam se s tem, kar je povedal uh, Žan uh, eh, Artwin, nisem naiven. Seveda, ulaganja so povezana z pozitivno dinamiko v tem trenutku, ampak to zgolj v kratkoročnem pogledu. Ko pa si ogledamo dolgoročno perspektivo, je celo, seveda zelo pomemben donos. Tukaj govorimo o 7-8 letnem obdobju. Eh, stabilizacija in trenutni premankljaj sta faktore, na katera sem se osredotočil v svojem prispevku. Če bo prišlo do zmanjšanja produktivnosti ali pa eh, donosnosti, eh, se bodo pojavile strukturne težave in morali bomo razmisliti o tem, kaj storiti v prihodnosti lahko pa analizo izvedemo že eh, danes, eh, kajti na ta način bomo lažje določili eh, šibke točke evroobmočja. Ja, negotovost zagotovo obstaja in ta negotovost je vsekakor povezana z državnim dolgom. Potrebno je zmanjšati zadolženost in to na vrodostojen način. To bi bil izjemno močan signal, eh, kaj, in to bi prispevalo tudi k večji konvergenčnosti eh, znotraj evroobmočja. Hvala lepa, želite kaj dodati? Eh, ja, no. Eh, podal sem že svoje mnenje glede državnega dolga, ampak mislim, da je zelo pomembno poudariti, da če želimo zdrav finančni sektor, potem uh, moramo imeti tudi ustrezno tehtanje tveganja. Uh, povsod uh, v uh, finančnem uh, sektorju se podcenjuje tveganje in potem uh, se znajdeš v situaciji, ko prevzemaš preveliko tveganje. Finančni sektor je preveč uh, pomemben, da bi ga uporabljali v različne namene bančna ureditev uh, temelji uh, na ustrezni oceni tveganja. Državni dolg uh, preprosto ni uh, ne tvegana uh, investicija in uh, mislim, da se s tem danes vsi strinjamo. Torej moramo prejeti od te situacije uh, v. Uh, učinkovito eh, razdelitev sredstev in upam, da bomo to v bližnji prihodnosti tudi dosegli. Najlepša hvala. Zdaj pa bom dal besedo še gospodu Bögeju, še, še prej pa bi se rad eh, odzval na kratko na to, kar je povedal gospod Kri. V statutu eh, Evropske centralne banke je eh, člen 30 eh, skozi 4, kjer piše, da je mogoče vsaj del teh sredstev uporabiti glede na pobudo eh, za strani Evropske centralne banke v obliki zakonodajnega predloga. Torej, v teoriji uh, imate določeno možnost eh, posega, ne pravim pa, da ste pripravljeni danes to pokomentirati ali pa o tem razpravljati in to tudi povsem razumemo. Uh, skušam se vzdržati, ampak se ne morem. Um, govorim o oceni tveganja, eh, ki ga predstavlja državni dolg. Kako bi omejitev eh, državnega dolga eh, pomagala bankam v primeru stečaja države? V tem primeru bi se banke v vsakem primeru znašle v težavah, če, imele 25, če bi imele 25 odstotkov državnega dolga ali pa več. Torej, eh, to je najmanjši problem pri eh, vsem tem. Problem je ideološki. Zato mislim, da je zelo smiselno tudi eh, to, kar je povedal predsednik Evropske centralne banke. Na to vprašanje moramo odgovoriti v uh, pazlu 2. Kaj ti finančni trgi ne marajo negotovosti? tudi na, na področju državnega dolga. Sedaj pa gospod Böge. Uh, uh, hvala lepa, gospod uh, predsednik. Ne bom naredil uh, zaključka, kajti uh, v delovni dokument bomo vključili tudi strokovno mnenje, ki smo ga slišali danes. Najlepša hvala za to strokovno mnenje. Eh, potrebno je vključiti tako politična, kakor tudi znanstvena uh, dognanja. Uh, ko sem uh, razložil, uh, da uh, kot uh, krščanski uh, demokrat uh, skupaj z francosko socialistko pripravljam uh, to pobudo v Evropskem parlamentu, so me uh, nekateri volici tako čudno pogledali in dejali, s čim se pa sedaj ukvarjate. Uh, Eh, po eni strani gre tukaj za aktualne izzive, eh, na katere je potrebno hitro eh, najti odgovor, po drugi strani pa je potrebno najti tudi dolgoročne rešitve in to državljani od nas pričakujejo. Ne smemo pa pozabiti tudi na končni cilj Evropske unije. V krize, krizi smo se naučili, da svet ne bo čakal na naš odziv. Eh, in eh, v odgovorih eh, sem slišal, da smo šele na začetku poti. Zelo pomembno je, mm, da v dveh odborih, pa tudi na plenarnem zasedanju, predstavimo poročilo na lastno pobudo, ki bo jasno predstavilo mnenje Evropskega parlamenta. Potem pa moramo svet in komisijo pozvati, da eh, vzpostavita pravo sodelovanje z izvoljenimi predstavniki eh, evropskih državljanov, ne pa da nas eh, potiskajo na stran, kot se je to sedaj že večkrat zgodilo in sicer pri različnih vprašanjih. Seveda pa je pomembno tudi vedeti, da zagotovitev te fiskalne zmogljivosti ne more biti izgovor za to, da ne bi opravili svoje domače naloge. Eh, ko sem v 70-ih letih eh, vlagal v svoje podjetje, sem eh, plačal 70 odstotkov nižje obresti kot nekdo, ki to počne danes. Zastaviti se je potrebno vprašanje, ali v zadostni meri izkoriščamo instrumente, ki so nam danes na voljo, ali te instrumente uporabljamo za dejanska vlaganja ali pa eh, gre tukaj zgolj za financiranje nekaterih eh, priljubljenih eh, projektov. Trajnostno moramo poskrbeti za ustvarjanje novih delovnih mest tudi v tistih državah, ki so v velikih težavah. Pomembna je seveda tudi tema prevzema odgovornosti, nadzora in pa tema priporočil specifičnih za posamezne države. To, le neka to je le nekaj vprašanja, na katera bomo morali odgovoriti. Uh, gre pa tudi za vprašanje, kaj lahko storimo brez spremembe pogodb. Obstajajo namreč tudi področja, kjer bo eh, sprememba pogodbe potrebna. Eh, to bo seveda dlje trajalo, ampak je vsekakor potrebno, če želimo rešiti evroobmočje in s tem oziroma ukrepiti evroobmočje, eh, ki predstavlja jedro Evropske unije. To pa naši državljani od nas, eh, kot izvoljenih predstavnikov eh, v Evropskem parlamentu, tudi pričakujejo. Najlepša hvala. Eh, mislim, da je bila to izjemno zanimiva in produktivna seja. Še enkrat bi se rad zahvalil našim gostom za njihove prispevke. In seveda sedaj bomo morali za našim delom nadaljevati. Najlepša hvala. No, you want to.